In sicer nadaljujemo z dnevnim redom odbora Libe. Torej, najprej imamo sprejetje dnevnega reda. Glede pete točke, dogovor s Švicarsko konfederacijo o njenem sodelovanju pri Evropskem azilnem podpornem uradu. Torej, eh, to je bilo prenešeno na kasnejši datum. Se strinjamo? Dobro. Na to bomo nadaljevali z drugimi sporočili in sicer 26. Eh, do 28. marca prihodni teden eh, bo Libe delegacija obiskala Italijo in sicer trenutno imamo eh, tri polnopravne člane in štiri prošnje za dodatne člane in sicer gospod Jakolino, gospod Angelili, gospod Karona in gospod Borgezio. Ampak skladno s poslovnikom ki ureja obiske delegacij v tujini, določa, da ne more število dodatnih članov presegati število uh, polnopravnih članov. Se pravi, če imamo tri polnopravne člane, ne moremo imeti štiri eh, dodatnih članov. Zato se moramo odločiti, kdo od teh eh, kandidatov bo sodeloval pri obisku gospod eh, Engel in gospod eh, Gönc in pa sam predlagam, da naslednji spremljajo delegacijo. Gospod Jakolino, gospa Angelili in gospod Karona. Če se strinjamo, potem lahko to sestavo potrdimo. Dobro? Kar se tiče uh, režima, jezikovnega režima, uh, Eh, libe odbora za danes, eh, lahko povem, da nimamo finščine, estonščine, malteščine in hrvaščine. Hvala za vaše razumevanje. Sedaj pa nadaljujemo z šesto točko. In sicer je to izid dialoga o politikah, finančni na, programi na področju notranjih zadev. In tu imamo uh, Eh, torej splošne določbe o skladu za azil in migracije ter instrumentu finančne podpore na področju policijskega sodelovanja. In eh, tu je poročevalka gospa Guillaume, torej in pa tudi zunanje meje in vizumi, tu je uh, um, poročevalec gospod eh, Merinjon Marinescu in pa um, sklad za notranjo varnost eh, gospod Jakolino. Danes eh, tu pozdravljamo generalnega direktorja Štefano Manservisija. Uh, ki predstavlja komisijo in ki nas bo obvestil o izidu eh, dialogov skladno s členom 13 eh, v zvezu z horizontalnimi uredbami. Eh, ti dialogi so se odvijali med komisijo in vsako državo članico in predstavljajo pripravljalni del Eh, priprave večletnih nacionalnih programov držav članic in njihov namen je, da se te rezultate doseže z nacionalnimi programi in da se um, tu obravnava in določa prednostne naloge in potrebe države članice na različnih področjih, ki jih pokrivajo specifični skladi. Komisija je pripravila tudi um, ozadje in pa informacije o posameznih državah um, in te dokumente smo tudi posredovali članom odbora Libe. Sedaj pa predlagam, da damo besedo gospodu. Eh, ki bo predstavil eh, na kratko izid dialoge o politikah na področju eh, sklada za azil in migracije. In sicer bo temu na to sledilo še torej obdobje vprašanja in odgovora in eh, to do 10.20 eh, in na to bomo nadaljevali z predstavitvijo eh, dialogov na področju notranjega varnostnega sklada do 10.30. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa za to povabilo. Kot sem že večkrat povedal, je to pomemben dialog in to je. Eh, začetek tega konstruktivnega dialoga med komisijo in odborom libe in parlamentom na splošno. Govorimo o davkoplačevalskem denarju in o tem, kako lahko ta denar uporabimo kar se da strateško z političnega vidika eh, in eh, tu je tudi sodelovanje s parlamentom zelo pomembno. Kot se spominjate, smo govorili o izidi dialogov o politikah, In uh, sedaj bom uh, povzel, kaj so uh, glavna vprašanja. Imeli smo uh, 32 teh dialogov glede na vse različne uh, povezave, ki obstajajo znotraj našega sklada. Uh, Torej nekaj besed o procesih, o ciljih eh, in o splošni oceni. Torej, eh, verjetno ste opazili, da eh, smo delali na zelo pragmatični način. Dialogi so, bili, so tekli usporedno z sprejemanjem zakonodajne osnove in zato smo želeli istočasno torej čim bolj zagotoviti, da bomo imeli zakonodajno podlago na eni strani, po drugi strani pa, da bomo imeli tudi vsebino. Torej, države članice so tu sodelovale eh, in zagotovile tudi, da bo to, kar bomo odločili, tudi na to vključeno nacionalne programe. In to je bil na to tudi del pogajan pri eh, zakonodajnem postopku. Zlasti je bilo pomembno to, kar je parlament večkrat že eh, povdaril in sicer eh, minimalni eh, odstotek, minimalni delež in na to tudi ustrezna pojasnila tega deleža. Sedaj bomo pogledali res kje se nahajamo z vsako posamezno državo. In to eh, je bil tudi izid eh, analize, študije, ki jo je pripravila eh, komisija na podlagi posvetovanj z vsako državo članico. Torej vsaka država je imela priložnost, da pojasni svojo situacijo. Torej najprej smo želeli imeti skupno osnovo in na to smo organizirali eh, dialoge, zato da smo lahko opredelili, kakšni so rezultati in cilji, ki jih vsaka država članica želi doseči glede na svoje specifične okoliščine. In tretjič, kar je še zelo pomembno, je to, da smo želeli proces, ki. Uh, ne bi bil preveč eh, omejen s postopki, temveč eh, proces, ki bi sledil ciljem, ki jih želimo doseči. In to je bilo zlasti eh, koristno pri opredelitvi ciljev tega dialoga. In cilji dialogov so bili zlasti ti, da se doseže skupno razumevanje, skupno branje, Eh, ki bi bilo čim bolj usklajeno, se pravi, da ne bi imeli po eni strani komisijo, ki bi imela nekaj v mislih in države nekaj drugega. Torej vsekakor eh, smo, imamo sedaj dober pregled nad eh, trenutno situacijo. Na to smo seveda tudi želeli oblikovati politike in zato smo tudi od vsake države članice zelo jasno pridobili vse eh, podatke o tem, kaj si želijo doseči. In tretjič, kar je še zelo pomembno, eh, pa je, da smo zagotovili tako imenovano lastništvo eh, držav članic, se pravi, da se opredeli tista področja, ki so posebej občutljiva za državljane in iz tega vidika je to ključnega pomena. Moja ocena teh rezultatov je, da so bili ti dialogi izjemno pozitivni. Naš cilj je bil poenostavitev celotnega sistema, In države članice so morale temu tudi slediti in to ni bilo samoumevno, kajti to je zahtevalo tudi določene prilagoditve. To uh, pomeni, da je treba poenostaviti uh, Eh, vse eh, ravni, tudi samo, eh, sam pristop k celi stvari in treba je poenostaviti birokratske postopke in treba se je bilo tudi soočiti z določeno mero nezaupanje zaupanja. Niso bile vse države članice navdušene nad tem, da bi ti dialogi potekali. Nekatere države so bile mnenja, da se to nas ne tiče, zato jih je bilo treba najprej prepričati, eh, da je to koristno in najprej bilo treba zapolniti to vrzel, in eh, treba je bilo odpraviti vsa, vse nesporazume, ki so se pojavi, pojavljali. Se pravi, eh, šlo je za to, da se vzpostavi zaupanje in iz tega vidika moram reči, da smo bili zelo uspešni. Eh, na koncu je bil ta dialog zelo pregleden, zelo jasen ehm, in tudi zelo uspešen mislim da smo dosegli tudi eh, zelo dober sporazum glede kazalcev se pravi eh, kazalci za načela, ki vzpostavljajo kazalce. Se pravi, šlo je za to, da uh, smo želeli uh, ugotoviti natančno, kje smo, kaj smo dosegli, kaj še moramo doseči za to, da bomo oblikovali ustrezne ukrepe. Torej, to je glavni. Uh, rezultat tega procesa kot takega in iz tega vidika lahko rečem, da je bil ta uspešen. Ta pristop je poenostavil to, kar želimo doseči zaenkrat. Sedaj, če se. Uh, Če preidem sedaj na povzetek teh eh, glavnih eh, tendenc, na področju, sveta, na področju sklada za azil in migracije Eh, tu je bila slika zelo jasna. Imamo dve skupini držav. Eh, eno so države članice, ki so v težavah, zato ker so pod velikim pritiskom in na to druge države, ki zahvaljujoč svoji eh, geografski legi so izpostavljeni pritisku, Eh, teh eh, priseljencev. Torej, to je ta prva skupina in na to imamo drugo skupino držav, ki, kjer je že vzpostavljen zelo eh, dober sistem, ki deluje. Sistem, ki omogoča, da se ta tudi nelegalna imigracija lahko ustrezno nadzoruje in eh, to so države, kjer eh, eh, imamo tudi zmogljivosti, ki so že vzpostavljene, kjer obstaja tudi cela struktura, ki omogoča tako razlikovanje med prosilci za azil, zakonitimi in nezakonitimi priseljenci in tako dalje. In prav gotovo bo velik del uh, tega denarja, namenjenega tudi zapolnjevanju te uh, vrzeli. Drugo vprašanje pa se nanaša na integracijo in tu uh, je. Tu je situacija drugačna. Tu gre za integracijo prosilcev za azil in ne za situacijo uh, zakonitih ali nezakonitih prosilcev za azil. In tu imamo kar nekaj zgodb o uspehu. In razlika tu je bila zelo jasna med eh, skupino držav članic, ki je pripravljena na eh, to realnost eh, priseljencev, ki prihajajo in pa tistih držav, ki še nimajo izkušenj na tem področju. In tu je bilo treba izmenjati izkušnje, tako pozitivne kot manj pozitivne izkušnje. In uh, Osredotočili smo se zlasti na dve specifični točki. Po eni strani je šlo za vprašanje dostopa do trga dela za prosilce za azil, to je zelo težko vprašanje in kako pripraviti dostop do trga dela za uh, priseljence na splošno. In drugo vprašanje pa je bilo, kako vzpostaviti sinergije s strukturnimi skladi. Uh, kajti komplementarnost z, naprimer, zaposlovanjem v eh, socialnem skladu je bila ključnega pomena. Naša sredstva so relativno majhna v primerjavi s strukturnimi skladi in zato je ključnega pomena, da na terenu lahko eh, to proučimo zelo konkretnega zornega kota naprimer za integracijo je zelo pomembno, da delujemo čim bolj lokalno, zato ker na lokalni ravni lahko te sinergije v praksi vzpostavimo. Tretji vidik eh, sklada za azil pa je politika vračanja. Torej, ta politika mora biti učinkovita, to je zelo pomembno in pa tudi, da se ta pristop postopoma eh, preobrazi v pristop prostovoljnega eh, vračanja in to je treba narediti tudi v sodelovanju z mednarodnimi pristojnimi organizacijami in treba je vzpostaviti tudi strategije vračanja. Če si pogledamo, eh, če si pogledamo številke, ki eh, jih eh, priseljencev, ki so nezakonito eh, prišli v Evropo in številom tistih, ki se vrnejo, potem je jasno, da je ta vrzel eh, zelo eh, velika. In eh, še eno vprašanje je bilo obravnavalo in sicer eh, po. torej vračanje v tem kontekstu, je bilo treba tudi zagotoviti z določenimi sredstvi, treba se je bilo angažirati eh, in eh, zelo malo je bilo držav, ki bi želele te begunce sprejeti, se pravi, to ni šlo za vračanje v državo izvora, temveč v tretjo državo. To so torej eh, ključna vprašanja za. Eh, sklad za azil in migracije. In če se sedaj eh, hitro eh, vrnem še na sklad za notranjo varnost in vprašanje meja. Tu smo imeli tri glavne cilje, ki smo jih našli v vseh razpravah v različnih razmerih. Eno je šlo Eh, eno je bilo nadzorovanje mej z modernimi tehnologijami, to so vse države tudi podprle. Moramo pa vsi skupaj zagotoviti, da to, kar uh, naredimo na nacionalni ravni, mora biti tudi usklajeno z rezultatom zakonodajnega procesa, zato da ne bi prišlo do tega, da bi države članice sedaj eh, investirale v tehnologije, ki morda ne bi bile eh, prilagojene sistemu, ki bo vzpostavljen. Ampak to je bilo nekaj, v kar so želele vse države investirati. Na to Eurosur. Eurosur je tudi ena funkcija upravljanja eh, meja in eh, vloga, ki jo bo Eurosur igral pri upravljanju meja, je nekaj, kar bo eh, gotovo eh, zelo pomembno, zelo vidno. In tu je treba, se pravi, po eni strani zagotoviti zmogljivosti, po drugi strani pa tudi vzpostaviti uh, ustrezno zaupanje za izvajanje. In tretjič, uh, je treba eh, združiti eh, sredstva za izdajanje šengenskih vizumov, tudi konzularnih eh, služb in konzularnih storitev, zato da se šengen obravnava kot eno enoto in ne neko razdrobljeno realnost, o kateri je bilo zelo veliko že govora. Treba je poenostaviti življenje in poenostaviti tudi uh, naš pristop k tem vprašanjem. Glede notranje varnosti in policije, pri tem je bilo glavno vprašanje to, da so države članice prvič eh, morale na področju varnosti opredeliti večletno strategijo, kajti uh, Eh, vemo, da je bilo to nekaj, kar je bilo do sedaj opredeljeno eh, na drugačne načine in države članice so eh, bile zelo nepripravljene opredeljevati varnostna vprašanja na evropski ravni. To je bilo vedno v pristojnosti eh, držav in zato eh, vam ne skrivam, da to ni bilo preprosto. Ampak, eh, torej, ko so države članice razumele, da morajo pripraviti večletni načrt na področju varnosti, smo najdli tudi način, kako to narediti, kako opredeliti prednostne naloge in kako okrepiti komplementarnost na tem področju. In zdi se, da je to možno s tem, da se eh, končni cilj, ki temelji na eh, uresničevanju notranje eh, varnosti, uskladi tudi z vsemi sorodnimi vprašanji. In tu imam zlasti v mislih vprašanje usposabljanja. Uh, Eh, policijskih sil in to bomo našli v vseh državah članicah. Vse države članice so bile pripravljene na investicije v ta eh, poenoten standard med policijskimi oblastmi in to je pomembno zato, ker potem to pomeni, da bo tudi usposabljanje izvajano z določeno prožnostjo. Drugo je bilo um, krepitev čezmejnega sodelovanja pri boju proti eh, čezmejnemu eh, kriminalu in tu zlasti boj proti drogam, zlasti novim drogam, sintetičnim drogam, ki so proizvedene v Evropi, pa tudi za krepitev sodelovanja pri boju proti eh, prekupčevanju s temi drogami. Na to je šlo tudi za boj proti kibernetskem kriminalu. To je prav gotovo eh, nova eh, razsežnost tako organiziranega kriminala kot terorizma in zato je bilo tudi to drugo zelo, zelo pomembno eh, področje, kjer upamo, da bodo države članice pripravile nacionalne programe in na to. Um, trgovina z ljudmi, tudi to je bila prednostna naloga, to je tudi povezano s tihotapljenjem ljudi, s tihotapljenjem drog, s tihotapljenjem orožja in zato je to tretja prednostna naloga. In sedaj moramo seveda o tem razpravljati z vsemi državami članicami in to je moja zadnja točka, kaj pride potem. Torej, sedaj bodo ti nacionalni programi uradno uh, predloženi. Za enkrat še nismo prejeli nobenega. Države članice potrebujejo čas, morajo to pripraviti in zlasti na področju notranje varnosti je včasih težko tudi uh, spraviti za isto mizo eh, različne uprave, ki so razdrobljene. Torej, zato moramo na tem še delati, ampak. Uh, Naš namen je, da bi do julija začeli vsaj dobivati te, eh, te dokumente in da lahko dejansko začnemo proučevati te programe. To ne pomeni, da vsebinsko nismo še ničesar prejeli, ampak nismo še prejeli nobenega formalnega nacionalnega načrta. Torej, prejeli smo posamezne dele teh načrtov. Uh, Torej, če se bo to nadaljevalo na ta način, potem lahko začnemo programe konec tega leta že eh, sprejemati, zato da bomo imeli vse pripravljeno za uresničevanje začetek leta 2015. To je zelo obsežno delo, je pa vredno to Eh, narediti, kajti, kar sem povedal na začetku, če želimo vsebino, če želimo nekaj, kar je eh, bolj usmerjeno v rezultate in v politike, potem je to edini način. In kot sem že večkrat povedal, Mislim, da je koristno, da nadaljujemo s tem dialogom. Ta dialog je z vsebinskega eh, vidika izjemno pomemben, torej gre za dialog z vami, z Evropskim parlamentom in treba je eh, pogledati tudi, kako lahko spremljamo rezultate vsega tega. Hvala lepa, sedaj pa sem vam na voljo za vprašanje. Hvala lepa, sedaj pa imamo čas za razpravo po predstavitvi gospoda Manservisija, potem pa še drugi del. Če pa prav razumem, nekateri že želijo spregovoriti. Gospa Guillaume, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in hvala za to predstavitev. Čeprav nas žal ni veliko v dvorani. Torej, hvala za to predstavitev ki sledi delu, ki smo ga upravljali v zadnjih mesecih. Mislim, da ste dobro povzeli tudi vse izzive teh dialogov na eh, temo različnih programov. Zato se k temu ne bom vračala. Imam nekaj vprašanj, ki se navezujejo bolj nasplošno na to področje če sem prav razumela, niste dobili nobenega osnutka nacionalnega programa na področju notranje varnosti, ker je to tako, torej, ker še niste prejeli nobenega načrta, potem se sprašujem, glede na to, da smo veliko govorili o teh minimalnih eh, deležih, eh, da si zagotovimo pred koncem tega dialoga, da bodo ti deleži resnično tudi spoštovani. In če to ne bo tako, potem bo treba pridobiti tudi obrazložitev razlogov, zakaj ti minimalni odstotki niso bili spoštovani. Oziroma, če se bo komisija izrazila glede uh, teh uh, odstotnih eh, deležev, eh, kako se bo na to odzvala. In drugo, kjer moramo biti zelo previdni, o tem smo veliko razpravljali, pa se nanaša na posvetovanje z mednarodnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami. Veste, da smo si za to zelo prizadevali in zanima me, če uh, imate morda že kakšne povratne informacije v zvezi s temi dialogi z državami članicami po eni strani, ampak po drugi strani me zanima tudi, če ste imeli eh, stike s temi drugimi organizacijami in če ja, kakšne so povratne informacije. Eh, če se ne motim, vidim zelo malo eh, tu podatkov o dejavnostih, ki so bile morda financirane ali so bile, ali je to, eh, bil to predmet razprave ali ne in ali imate morda na to temo še kakšne dodatne informacije. Na to pa se vračam k skladu za azil in migracije. Govorili ste o dveh, treh eh, skupinah držav članic eh, glede na njihov, njihovo raven razvoja sistema integracije prosilcev za azil. Zanimalo bi me, katere države so v teh posameznih skupinah. Povedali ste tudi, da v drugi skupini najdemo torej, države, ki imajo eh, azilni sistem, ki se še razvija, ki pa ni dovolj eh, razvit, da bi se dejansko lahko ustrezno odzival eh, na eh, Eh, na priseljence in eh, tu eh, je govornica prebrala v angleščini ta stavek v poročilu. Tu nisem prepričana, da mi je to povsem všeč, kajti tu je govora o uh, državah, ki so bolj ali manj privlačne glede na eh, socialne koristi, ki jih lahko uživajo. Mislim, da ne smemo eh, te terminologije prevzeti. Na to bi vas rada opozorila, kajti to izgleda, kot da prosilci za azil eh, izbirajo države glede na to, kjer imajo lahko največje koristi. Kar se tiče vračanja, me je zelo zanimalo, kako si komisija predstavlja eh, izvedbo prostovoljnega vračanja. Zanima me, na kakšen način, kakšno metodo nameravate uporabiti za to, da boste učinkovito lahko eh, uresničili prostovoljno vračanje. Vedno je zanimivo vedeti, kaj je učinkovito in kaj ne. Uh, In eh, še zadnja točka, se vračam bolj na splošno raven. V naših razpravah eh, glede finančnih vidikov eh, je parlament opozarjal na težave pri financiranju zlasti za mm, nevladne organizacije. Do teh težav je prihajalo v prejšnjih obdobjih in zanima me, če imamo tu kakšne koristne izkušnje iz prejšnjih finančnih obdobij. In eh, zanima me tudi, če veste, ali bo do sredstva na voljo. In eh, moram reči, da eh, smo v Franciji že dobili nekaj povratnih informacij, ki kažejo, da te strukture ne bodo prejele nobenih sredstev za stroške, ki so bili že izvedeni z v letu 2014 in da v tem obdobju med prvim in tretjim semestrom 2014 eh, ni predvidenih nobenih sredstev. Se pravi, eh, tu eh, imam zlasti v mislih tiste organizacije, ki nimajo dovolj lastnih sredstev, da bi lahko tako dolgo čakale na nova sredstva. Eh, in uh, hudo bi bilo, če bi morali zaprti vrata te organizacije. Gospod Bronks. Hvala lepa. Um, <clears throat> Hvala lepa. Koliko sredstev porabimo, da samo preverjamo število prošen za azil in da tudi preverjamo, ali je v državah, kot prihajajo resnično prisotna nevarnost. Ali je to gotovo, da je ta država nevarna? Je potrebno to pokazati ali je potrebno pokazati, da bodo še prav posebno ogroženi zaradi jezika, etničnosti ali česarkoli že? Omenili ste potem tudi financiranje za vračanje priseljencev, ki so nezakoniti, neurejeni, tako to imenujete ali pa niso dobili azila, ali pa oboje. Koliko sredstev je namenjenih temu, domnevam, da obstajajo ločene postavke in koliko se porablja za to. In potem, kar se tiče sredstev, kakšen je postopek tega vračanja. Jim zagotovite promet, vozovnico, transport, vozovnico ali pa tako kot je predlagal predstavnik Frontexa, lahko odpotujejo brez kakršnih koli kontrol. Gospa Zipel. Hvala lepa. Rada bi omenila eno čisto drugo točko. Govorili ste o pametnih mejah. Moram reči, da nisem samo vznemirjena, kar jezna sem. Parlament je venomer ponavljal, da tega sistema za pametne meje ne obravnavamo pozitivno, da smo več kot kritični. In to različne politične skupine, veliko argumentov imamo, zakaj dvomimo, da je to smiseln projekt. Kljub temu pa komisija o tem vedno znova govori in želi od držav članic podporo. Moj vtis je, da je komisiji pravzaprav popolnoma vseeno, kaj rečemo, ustvarja dejstva in potem bo nekoč vseeno, ali bomo soglasno proti, ker bodo države članice pač imele svoja dejstva in to se mi ne zdi v redu. Hvala lepa, gospod predsedujoči, bom zelo kratka. Na področju, o katerem danes razpravljamo, moram reči, da sem eh, vesela, da nas je komisija obvestila o tem skladu, o rezultatih eh, in da smo prejeli dokumente vnaprej, da smo jih lahko preučili. Moje vprašanje bo zelo preprosto in morda naivno, čeprav eh, je z političnega vidika pomembno in sicer eh, gre za večjo preglednost eh, uporabe porazdelitve sredstev glede na cilje, ali bi lahko dobili eh, odstotne deleže po prednostnih nalogah v državah članicah. Bom pojasnila. Želela bi, da imamo Eh, pregled na tem, kakšen delež sredstev je namenjen azilu, integraciji in tako dalje, zato da države članice ne bodo eh, celotnih sredstev namenile naprimer samo eni prednostni nalogi, zato da bomo vzpostavili ravnotežje. Žal mi je, da kljub temu, da smo zelo ustrajali, da bo komisija predstavila eh, to poročilo in te rezultate eh, pred našim odborom. Mi je zelo žal, da nas je tu tako malo, čeprav smo si to zelo želeli in pri tem zelo ustrajali. Mislim, da se vsi strinjamo, da bi bilo zelo pomembno, morda bodo ljudje še prišli, uh, da bi lahko nadaljevali s, tem, s to izmenjavo eh, tudi po tem današnjem srečanju. Torej, zanimalo bi me, eh, kakšni bodo odstotni deleži uporabe teh eh, skladov po prednostnih nalogah. Hvala lepa. Nihče drug ne želi besede? Ne. Tako da se vračamo na odgovore gospoda Manservisija. Prosim. Um, Hvala lepa. Mislim, da lahko nekaj vprašanj kar združimo. Torej, zadnje vprašanje je glede odstotkov in pa vprašanje gospe Guillaume. Bom tudi uh, odgovoril. Uh, Sveda smo si prizadevali za te odstotne deleže in pa za načelo, da morajo države članice pojasniti, zakaj ne spoštujejo eventualno teh eh, odstotnih eh, deležev, ampak v dialogu nismo prejeli teh eh, odstotnih deležev strani držav članic. To pomeni, da nimamo neke tabele, kjer, eh, lahko, eh, kjer je zapisano, naprimer, da bo ta in ta država 20 odstotkov sredstev namenila azilu. Eh, kot sem že na začetku povedal, so ti dialogi še v, v stadiju, kjer nobena država se še ni trdno zavezala in zato odbor eh, Libe in pa komisija nadaljujeta s tem dialogom in eh, vedno eh, bolj kot bomo bliže roku za predložitev teh končnih načrtov, več bomo vedeli o tem, kakšni bodo ti odstotni deleži sredstev in več bomo lahko tudi vsebinsko Eh, o tem eh, govorili. Zelo eh, smo si sicer prizadevali za to, da bi to opredelili čim bolj konkretno, ampak zelo redko je bilo, da je neka država rekla ja, ne ali, ali kaj drugega. Imeli smo tudi ekstremne primere. Lahko vam dam nekaj konkretnih primerov, naprimer v dialogih z nekaterimi državami, naprimer z nizozemsko, so, eh, eh, je nacionalna vlada enostavno rekla, nobenih eh, evropskih sredstev ne bomo uporabljali za integracijo. Dobro, o tem smo razpravljali in to ne pomeni, da če ne bodo uporabljali denarja iz skladov, da ne bo nadzora nad to porazdelitvijo. Eh, seveda eh, ni tu eh, nobenih pristojnosti ki bi omogočila pritisk na to porazdelitev, ampak gre za to, da je vprašanje globalno in da moramo do neke mere vedeti, kaj bo vključeno v te načrte. Ampak zaenkrat še nimamo tako podrobnih podatkov na to vprašanje v zvezi z posvetovanjem z eh, civilno družbo, se pravi z nevladnimi organizacijami, ne samo z vlado. Torej, kjerkoli je bilo mogoče, smo vsakeč, ko smo imeli politični dialog, eh, organizirali prej ali potem tudi posvetovanje s civilno družbo v eh, posameznih državah. In to se je odvijalo v različnih eh, trenutkih, v razli na različnih platformah, kjer je bila civilna družba eh, predstavljena. Bomo videli, kakšni bodo rezultati. Kar se tiče razpoložljivosti skladov. Eh, Sveda imamo tu težavo, to je jasno. Nekatere majhne organizacije so odvisne od teh sredstev. Je pa res, da je postopek tak, eh, postopek sprejemanja večletnega finančnega črta je tak, da imamo eh, pač neko obdobje prekinitve in um, imamo eventualno določene uh, možnosti za uporabo teh skladov do leta 2016, ampak seveda ne moremo pa uh, tudi od držav članic zahtevati, da dajo neka uh, unaprejšna plačila uh, za to. Ampak kar se tiče skladov, eh, ki jih upravlja neposredno eh, komisija in ki eh, so predvidena v letnem načrtu 2014, tu je seveda tudi predvideno ehm, delo z civilno družbo in tu bomo seveda tudi do neke mere predvideli eh, sofinanciranje, ki bo omogočilo eh, tudi eh, do konca izkoristiti ta zvišen prak, ki je sedaj zvišen na 75 odstotkov. To je občutljiva situacija, ampak poskušali bomo narediti, kar se da in kombinirati različne elemente v ta namen. Kar se tiče vprašanja, Eh, posameznih eh, skupin držav članic eh, in pa samega jezika, ki je včasih politično nekorekten, ampak treba je čim bolj pravilno tudi opisati realnost prosilcev za azil. Kajti mi gledamo na to z vidika inštitucij, z vidika držav, z, nekaj, z neke makrorealnosti, ampak vsak prosilec za azil ve, da obstajajo razlike med posameznimi državami, eh, kar se tiče eh, naprimer eh, dostopa do socialnih koristi ni naključje, da imata Nemčija in Švedska tako veliko prosilcev za azil in da si tako veliko prosilcev za azil želi eh, priti prav v te države. To je realnost in eh, to je realnost, ki se razlikuje naprimer od držav eh, Zahodnega Balkana. In to je treba tudi upoštevati. In po drugi strani osebno nikoli nisem. Uh, hotel, hotel da bi uh, sedaj uh, omejevali eh, socialne koristi v posameznih državah zato, da bi odvrnili prosilce za azil. Nasprotno, mislim, da bi bilo bolje, če bi več držav na bolj ustrezen in na bolj ambiciozen način obravnavali prosilce za azil. Kajti, dobro, to je pač. Uh, uh, nekaj, kar sem po, želel povedati v zvezi s tem. Treba je uporabljati torej jezik, ki je čim bolj, uh, čim bliže realnosti. Ne smemo pa seveda dobiti vtisa, da kogarkoli eh, obsojamo eh, ali stigmatiziramo. Torej, države, ki so pod pritiskom, so države, ki so v prvih bojnih linijah, se pravi, to so sredozemske države, Cipr, Italija, Bolgarija, zdaj Grčija, seveda, zgodovinsko. Grčija, ki jim je imela eh, težave, eh, s katerimi smo se vsi spopadli in sedaj se situacija izboljšuje. Na to imamo države, kot je Luksemburg, kjer je vedno več eh, prosilcev za azil iz Zahodnega Balkana, ki pa uh, ima sistem, ki je pod velikim pritiskom. Enako velja tudi za Francijo, ki je uh, sredi reform, ki gredo v to smer, da Francija želi biti bolje upravljena pripravljena za š, to število prosilcev za azil. Na to pa imamo države, ki so za to dobro pripravljene, naprimer Avstrija, Nizozemska, Nemčija, torej to so države, kjer sistem zelo dobro deluje, Švedska prav tako. Ampak to ni razlog za to, da ne bi nič naredili. Nasprotno, to je razlog, da se uh, pripravimo na uporabo člena 33 prav na osnovi teh izkušenj. Seveda niso vsi takoj razumeli, zakaj je to potrebno, ampak v končni fazi bodo vsi prišli do zaključka, da nekdo, eh, ki je eh, v družini 28 držav in ki ni pripravljen na ta način škodi preostalim državam članicam. Torej, to so glavni vidiki teh eh, dveh eh, skupin držav. Torej, povsod pa gre tudi za različna razmerja, torej eh, za rezultate, kako se bodo odločili, da bodo investirali sredstva v posamezne cilje. Glede vračanja. Nismo imeli. Um, tu neke magične rešitve. Vsi smo tudi razumeli vaše sporočilo, torej sporočilo parlamenta, da si je treba zelo prizadevati za prostovoljno vračanje. Torej, prisilno vračanje je povsem legitimno. Ne gre za to, da eh, lahko. Eh, rečemo, da vas ne bomo podprli, če se boste odločili za eh, prisilno vračanje. Torej, to je popolnoma legitimno, mora pa seveda eh, spoštovati vse osnovne temeljne pravice. Ampak, kar se tiče prostovoljnih eh, vračanj, to lahko tudi podpremo, če bodo države članice to želele. Torej, tu bo šlo za spremljevalne ukrepe vračanja to ne bo zgolj neka kuverta, ki jo bodo dobili eh, v roke. Eh, gre za eh, celoten režim vračanja, ki predstavlja metodo, ki se nam zdi bolj učinkovita in tudi bolj trajna. Naprimer, tu imamo tudi partnerstvo z mednarodno organizacijo za migracijo, in na podlagi tega sodelovanja bomo lahko tudi bolj učinkoviti. Eh, kar se tiče zunanjih skladov, nekatere države članice so že od samega začetka eh, želele uporabiti tudi nacionalne eh, nacionalna sredstva za zunanje delovanje, naprimer Španija, Francija, Italija, Nemčija, pa tudi druge države. To je seveda možno na zakonodajni osnovi, ki obstaja, ampak želeli bi se izogniti temu, da bi na ta način eh, porazdrobili eh, odnose med Unijo in tretjimi državami. Zato smo želeli to narediti znotraj partnerstv za mobilnost, naprimer, če spogledamo države Severne Afrike, Maroko, Alžirija, Tunizija, tudi Libija do neke mere, ampak Libija je v malce drugačni situaciji, imamo že skupno platformo in to bi želeli uporabiti zato, da vsaka država lahko uh, najavi, kaj ima namen narediti, ampak da se to lahko na tej osnovi tudi uh, uskladi, torej uskladi uh, tudi z skladi, ki jih um, komisija lahko uh, tudi um, uporabi. Uh, v sodelovanju z eh, državami članicami, pa tudi z službami za zonanje delovanje. Eh, in ti skladi, ki so eh, zaenkrat precej omejeni, morajo biti Eh, usmerjeni v zunanje delovanje znotraj teh eh, partnerskih eh, sporazumov. Kajti del migracij in mobilnosti predstavlja tudi vedno večji delež teh regionalnih in nacionalnih programov Delko in drugih. Torej, to smo želeli povedati in to bi želeli videti tudi v tem programu. Kar se tiče vprašanja, kako upravljati z vračanjem in načelo varne države. V bistvu je šlo za to. Torej, če želite imeti razpravo o tem, potem prav, vendar pa tukaj gre za politični dialog, nekaj drugega. Torej, torej kakorkoli že, če odbor želi, lahko ponudim izdatke, ki smo jih imeli na tem področju. Kakšno bo prihodnost, seveda ne vemo, ker še nimamo nacionalnih programov, zato je nemogoče napovedovati. Če pa to želite, predsednik vam številke za sklad za vračanje lahko ponudim, da boste videli, kaj se je do sedaj dogajalo in zakaj smo namenjali sredstva. Prav tako pa tudi najboljši primer, kako smo to lahko dosegli skladom za integracijo, naprimer s Pakistanom. Imamo specifični program integracije, vendar pa to je druga razprava. To nas bi nekoliko odpeljalo drugam. Kar se pametne meje tiče, prav. Vem, da obstaja veliko kritiku v parlamentu in to je legitimno, vendar pa ne morete pričakovati, da bo komisija, ki je podala predlog, kar prenehala delovanje na tem področju, če se bo parlament na koncu odločil, da ne bo spred, potem pač bomo to vzeli na znanje. Sedaj pa ne bomo prekinili naših dejavnosti. Osredotočamo se na to, kako lahko države članice investirajo, pa to ne more biti protisnovno proti temu, kar bi lahko bil rezultat projekta pametnih meja. Seveda pa ne moramo prepovedovati državnim članicam, da počnejo to, kar počnejo. Država je v tem, kaj, kar države članice že počnejo, ne pa sistem pametnih meja. Če se vrnemo deset let nazaj, ko je to vprašanje bilo sproženo, smo pravzaprav govorili o modernih tehnologijah na mejah in takrat smo govorili o tem samo mi, sedaj pa pravzaprav vsi že govorijo o tem. Še prav posebno na morskih mejah, pa tudi na kopnih, kopenskih mejah. Seveda, sedaj ne želimo, da bi države članice se tega lotevale ločeno, brez povezovanja. Seveda pa je potrebno spoštovati tudi stopnje varovanja podatkov. Naš pristop je torej nekoliko drugačen. Bolj ko napredujemo, bolj ko se lahko usmerimo proti evropskim ciljem, več vemo torej sofinanciramo, pravna podlaga pa je jasna, to predideva kot eno od možnih dejavnosti. Seveda, konec koncev, če projekt ne bo sprejet, bomo pač končali. Podali smo predlog, vse kar se nas samih tiče, moramo biti dosledni. Se pa pogovarjamo o tem programu in bomo videli, pa bodo države članice zapisale v nacionalne programe. To je začetek, ne konec dialoga. Potem, ko bomo imeli programe, bomo lahko povedali več, ker bomo vedeli več. Hvala lepa za podrobno obrazložitev. Zajeli ste res vse točke, vsa vprašanja, ki so bila zastavljena. Še kdo? Želi kdo kaj dodati? Gospod Man Servis je dejal, da lahko vam pošle številke, kar se sklada tiče. Gospa Zipr pa želi še dodatno ponudbo, pa, pa, oprostite, pripombo. Čisto na kratko. Da, res sem si zabeležila, da si komisija jemlje pravico izvajati predloga, čeprav sklepa še ni. Hvala lepa. Ne, seveda vsak mora institucionalno in politično odigrati svojo vlogo. Spoštujem kritike, morda bo to na koncu prevladalo, vendar pa morate spoštovati tudi dejstvo, da obstaja pravna podlaga, da države članice prosijo za sofinanciranje. Torej, poskušamo tudi ločevati stvari. Bodimo dovolj razumni, da ne bo prihajalo do protislavi. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Manservisiju in njegove ekipi. A fair, a fair, Imeli smo torej res izčrpno razpravo. Temeljite odgovore smo dobili bi pa si želeli teh številk, kar se izvajanja skladov zaenkrat tiče. In to bi potem razdelili članom odbora Libe. Kar nekaj časa smo, na, smo namenili pripravi političnega dialoga, zato da bi ta dosje tudi dobil svoj pomen. Tako da si želimo teh številk. Hvala lepa. Hvala lepa vam, vaši ekipi. Mislim, da smo končali s to temo. Tako da mislim, da prehajamo na naslednjo točko našega dnevnega reda. Nasvidenje, poslovil se bom gosto, potem pa gremo naprej. Bye. So if you all agree, Če se strinjate, bomo sedaj točno po časovnem razporedu prišli na točko 7, delegacija odbora Libe na Švedsko v okviru švedskega pravosodnega sistema in švedskih azilnih postopkov s posebnim povdarkom na mladoletnikih brez spremstva. Besedo dobi gospa Natalie Grisbeck, vodja delegacije na Švedsko. Prosim. Ste pa kasneje dobili čas, da tudi prispevate, če želite. Hvala, predsednik. Čisto kratka bom. Uh, naj uh, pač. Uh, povzamem eh, neko misijo, ki je potekala pred skorim enim letom, pri čemer smo uh, imeli bogate stike, pridobili smo veliko informacij. Uh, o tem sem že poročala v poročilu, o katerem smo že razpravljali, ampak smo tudi o tem glasovali. In zato bom čisto kratka. Torej, uh, ko uh, rečemo, da bomo kratki, potem zelo dolgo govorilo, govorili, ampak uh, res se bom uh, poskusila uh, omejiti. Uh, Kar zadeva uh, obliko misije, moram reči, da je bila leta zelo dobro organizirana. Zahvaljujem se vsem uh, sodelavcem in tudi tolmačem. In tudi z vidika pač same organizacije naj povem, da smo imeli aktivno deležbo uh, eh, kolegov, ki, uh, kar je bilo nedvomno izredno koristno in to v zelo družabnem uh, vzdušju. Se pravi, da smo imeli priložnost, da poglobimo uh, vse različne vidike naše problematike, ki je zadevala, naj ponovim še enkrat, uh, torej temo uh, pravnih, pravosodnih sistemov na švedskem postopku, uh, švedskih azilnih postopkov, s posebnim poudarkom uh, na mladoletnikih brez prinstva. Uh, tako smo sklenili s kolegi. Imeli smo priložnost uh, srečati uh, mnogo uh, političnih uh, um, osebnosti, lokalnih predstavnikov, eh, izvoljene predstavnike na občinski ravni in tudi mnoge ministre, tudi ministra za eh, priseljevanje azilne politike eh, na švedskem, eh, ministrico za pravosodje, eh, torej, eh, državno sekretarko pri pravosodnem ministrstvu, njihove sodelavce, svetovalce in torej v eh, dopisu, ki eh, vam je bil posredovan, eh, najdete dobro predstavitev vsega tega, kar je bilo postorjeno na tej misiji in obravnavali in razpravljali smo o a, celi vrsti vidikov, postopkovnih vidikov, kar zadeva azilne postopke na švedskem, s posebnim povdarkom na mladoletnike. E, torej, a, poročili smo, kako jih sprejemajo in jim pomagajo na švedskem. To je bila tema, ki je bila izredno zanimiva in potem ob priložnosti vseh teh srečanj smo se tudi pogovarjali o švedskem pravosodnem sistemu in o pravosodnem sodelovanju. Poročilo ste prejeli, dopis ste prejeli in torej morda bi lahko tako dodala nekaj anekdot, recimo nekaj vtisov e, v zvezi z azilnimi postopki na švedskem. E, naj povem, da je, to, e, da je bila ta izredno aktualna tema v tistem trenutku trenutku, kajti eh, takrat je prihajalo do sprijema sirskih eh, beguncev. Ehm, postopki so potekali eh, zelo eh, nemoteno, eh, kajti obstaja tudi zelo velika skupina sirskih priseljencev žen, ki že živijo na švedskem in torej vključevanje je potekalo zelo nemoteno. Vsekakor tema je bila res žgoča v tistem trenutku, odziv je bil zelo dobro organiziran na švedskem, stvari so se razvijale zelo, zelo dobro za te pač nesrečneže iz Sirije študije. Kar pa zadeva mladoletnike brez spremstva, to je bilo ključno vprašanje za našo delegacijo in ki eh, seveda eh, tudi zaradi tega smo bili srečni, da smo obiskali lahko Švedsko. Eh, moram reči, da smo pridobili zelo dober vtis, tudi kar zadeva mladoletnike. Švedska je znana kot zgledna država, kar zadeva obravnavo teh mladih žrtev, ki so zelo ranljive, kar zadeva njihov sprejem. Zelo nas je zanimivo, zanimala organizacija um, uh, pač uh, vseh uh, struktur, ki na švedskem temelijo in tudi ne samo na švedskem temelijo na državi, ampak predvsem na pristojnostih, ki jih imajo na tem področju občine, ki morajo sprejeti določen delež mladoletnikov brez spremstva. Torej ta pristojnost pripada, kot sem povedala, prav občinam na švedskem. In torej v zvezi s tem vprašanjem moram reči, da smo pokazali zelo veliko zanimanja za postopke, eh, ki se uporabljajo. Metoda je kolektivne narave, torej razli, združijo različne strokovnjake, sestavljajo posebne eh, ekipe in torej ne gre za delitev po posameznih sklopih, naprimer eh, nastanitev, samo izolirano, psihološki vidik izolirano, ne, to je vse združeno. In in to se ne dogaja v vseh državah. In potem imamo tudi poseben prehod z, eh, od trenutka, a, eh, ko, a, eh, ljudje postanejo pol, kot, ko a, mladi postanejo polnoletni pri 18. letu in pa nadaljno pomočjo in spremstvom, ki so ga deležni tudi po mm, trenutku, ko postanejo polnoleti, zato da se ne bi znašli kar naenkrat osamljeni, zapuščeni, prepuščeni samim sebi in torej eh, recimo na dan, ko jim ponudijo torto za 18. rojstni dan. In eh, torej to, kar, je bilo, eh, kar, nas, kar je bilo zelo zanimivo za nas, je bilo to, da proučimo, kako se zagotovi pomoč po 18. letu. In uh, tudi um, poleg tega, kar zadeva sodelovanje tudi na pravosodnem področju, moram reči, da smo ugotovili, da je sistem, da je metoda multidisciplinarnih ekip zelo učinkovita, zelo razširjena, uh, ki, se, ki je posvečena tako mladoletnikom, ampak tudi nekaterim drugim vidikom. In poleg tega smo tudi. Že skoraj sem zaključila, pravi govornica, ampak imeli smo tudi priložnost, da si ogledamo eh, druge primere v drugih državah, naprimer na nizozemskem. In uh, tamle je uh, recimo bilo težko sprijeti te postopke tudi po tehnični plati, ampak proučili smo tudi vidike povezane z imenovanjem skrbnika, kar je bilo izredno zanimivo tudi v skladu z smirnicami, ki so bile recimo podane v poročilu o, o, o skrbnikih za mladoletnike in kar je bilo potem tudi sprejeto. Zanimivo je bilo videti tudi, kako sodelujo recimo eh, druge državne ravni z občinsko ravnjo, se strokovnjaki in tako dalje. Oprošam se, če sem bila predolga, vsekakor pa sem podala kar nekaj utisov tako eh, z tega obiska na švedskem, eh, ki je potekal ehm, v dveh dneh v Štokholmu in pa deloma tudi v občini. Južni Solna. Hvala. Hvala lepa, gospa Grisbek, za vaša pojasnila, kar se tiče obiska delegacije na švedskem. Ima kdo kakšno pripombo? Bi rad kdo kaj dodal? Ne? Prav, se zahvaljujemo. Še enkrat. Tako, sedaj pa naprej. Gremo k poročilu gospoda Encijo, obisk delegacije v Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Lizbona, Portugalska. To je bilo julija. Enco je bil vodja delegacije in bo nakratko poročal o obisku delegacije v Lizboni. Prosim. Mikrofon. Mike, Mike, Mr. Enzio. Thank you, Chair. Hvala lepa predsednik. Razmere so skoraj da enake, kajti ta obisk delegacije je bil julija lani, torej že kar predvsej časa nazaj. Bil pa je to zelo zanimiv obisk. Želeli smo poglobljeno izmenjavo mnen o dejavnostih in strategiji evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Osredotočali smo se na delovni program, administracijo in proračun. Srečali smo direktorja Wolfganga Götza, prav tako pa predsednika uprave, pa tudi predstavnike uprave, ki so bili imenovani strani Evropskega parlamenta, vodje oddelkov in više strokovnjake. Naloga je MCDDA, ki je bila ustanovljena 95. leta, je, da ponudi dokaze politiki za področje drog, prav tako pa tudi razširja informacije. Kar se tiče razširjanja informacij glede potrošnje in dobave drog v Evropski uniji, pa tudi sodelovanjem z Europolom, je ta naloga pomembna in analizirajo nove trende, pa tudi politike nacionalnih držav, kar se drog tiče, in potem širše gledajo na razvoj evropskih politik. EMCDDA mandat pa ne vključuje ukrepov, ki so povezani s politiko na področju drog nacionalnih držav. Med obiskom smo imeli možnost slišati predstavitev strokovnjakov agencije in glavne trende glede potrošnje na področju drog in dobave v EU. Tako smo dobili izčrpne informacije glede vloge EMCDDA pri nadzoru nad novimi psihoaktivnimi substancami, ki so še prav posebno vir zaskrbljenosti Evropske unije. To so te moderne droge, o katerih veliko krat govorimo. Prav tako smo skušali ugotoviti, kakšne so povezave s strategijami in akcijskim načrtom držav članic in tudi delovnim načrtom agencije, kot je sodelovanje z nizom ključnih mednarodnih organizacij. Obstoječe sodelovanje med EMC, DDA in Evropskim parlamentom, z odborom Libe seveda, pa tudi z odborom Envi in odborom za proračun se je izkazalo za plodno in produktivno. Delo našega odbora, kar se tiče urejanja novih psihoaktivnih snovi, je ponudil priložnost za izmenjavo mnen o tem z agencijo. Njena vloga je ključna pri nadzoru novih psihoaktivnih snovi in to je ključnega pomena v tem mandatu. V tem kontekstu lahko samo obžalujem, da je proračun agencije bil znižen za 5 odstotkov za leto 2014, glede na pomen odličnega dela in ekspertize, ki jo agencija nudi, kar se nezakonite uporabe droge in trgovine z drogo tiče. To so seveda fenomeni, ki vplivajo na zdravje naših državljanov, še prav posebno pa na mlajšo generacijo in na stabilnost celotne družbe, kakovost dela agencije, kateri smo bili priča v Lizboni, kaže jasno, da je potrebno delo te agencije bolj osvetliti. Prav tako se veselimo okrepljenega sodelovanja med agencijo in odborom Libe. To je vse. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Enciu. Ima kdo kakšno pripombo? Želi kdo kaj dodati po tej predstavitvi, po debriefingu obiska v Lizboni? Agencije za droge? Ne. Hvala lepa, gospod Enciu. Tako, sedaj pa zadnja točka pred sestankom koordinatorjev, ki bo ob 11.30. Sedaj bomo imeli še predstavitev gospoda Tjerija van Schubreka iz Deloitte Belgium o sodelovanju s tematskim sektorjem D na zahtevo odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Gre za študijo o finančnih sredstvih EU za nevladne organizacije na področju notranjih zadev, varnosti in migracije. Imeli bomo nekaj časa za razpravo, če bo kdo želel. Gospod Van Šubrek, dobrodošli. Predstavili boste študijo EU za nevladne organizacije na področju notranjih zadev varnosti in migracije. Prosim. Uh, za uvod, na kratko, naj vas spomnim na cilje študije gre za to, da želimo zagotoviti preglednost, obseg financiranja finančnih sredstev nevladnih organizacij, še prav posebno na področju notranjih zadev, varnosti in migracije. Govorili smo o splošnih načelih za financiranje, o nevladnih organizacijah na različnih področjih, o kodifikaciji financiranja za nevladne organizacije, prav tako pa tudi o administrativnem bremenu, s katerim se soočajo nevladne organizacije pri pridobivanju neporodnih sredstev, potem pa tudi o ukrepih tudi strani komisije, kar se tiče tega, da zagotovimo preglednost, očinkovitost in uspešnost sredstev. Zelo veliko smo se pogovarjali z zainteresiranimi strani. Kar se kvantifikacije tiče, pa smo tudi analizirali preglednostni sistem finančne uredbe, pa tudi register. Prav tako pa smo uporabili podatke, ki jih je ponudil glede proračun, glede računovodskih podatkov. Imeli smo tudi deset nazornih eh, študij primerov nevladnih organizacij, ki so dobili neporadna sredstva. Imamo nekatere organizacije iz Bolgarije, pa tudi francosko organizacijo za žrtve terorizma. Tako, prva tema, načela financiranja za nevladne organizacije ker nimamo pravne opredelitve nevladnih organizacij, imamo zelo omejeno strukturo, kar se tiče financiranja strani EU za nevladne organizacije. Čeprav je kar precejšen delež sredstev namenjen nevladnim organizacijam, ni pravnih obvez, da se vse to vodi in da vemo, koliko smo namenili. Vse pa seveda uporabljajo pravila, ki so enaka za vse druge porabnike sredstev. Nimamo pravih informacij, kar se tiče statusa nevladnih organizacij in v skupnem preglednem registru imamo samo prostovoljno registracijo, torej je ta registr ne popoln in ni primeren za obdelavo. Evropska komisija ima ABAC, notranji finančni informacijski sistem in to vključuje tudi možnost, da označuje tudi pravne organe in to je sedaj postalo obvezojoče od leta 2013. Ni pa to na voljo javno. Nekaj priporočil, ki so s tem povezana. Morda bi lahko sporožili medinstitucionalni dialog za to, da bi vzpostavili opredelitev na ravni Evropske unije nevladnih organizacij, ne toliko za pravne namene, bolj za namene poročanja. Mislim, da bi taka opredelitev olajšala sledenje sredstvom nevladnim organizacijam in tudi preglednost. V tem kontekstu bi bilo morda dobro, če bi nadaljevali s prizadevanji, da izboljšamo FTS in JTR, čeprav posebno, kar se, te, kar se tiče FTS. Tukaj bi potem pomagalo, če bi označevali NFPO in nevladne organizacije in to bi prihajalo iz sistema komisije APAK. Druga točka. Kvantifikacija financiranja nevladnih organizacij na podlagi podrobne analize. Zdi se, da so nepovratna sredstva nevladnim organizacijam kar se tiče migracij notrnih zadev in varnosti, znašala 12 milijon, milijonov evrov leta 2010, 11,9 milijonov leta 2011 in 30,9 milijonov leta 2012. Imeli smo 35, 36 in, 100, in 70 nepovratnih sredstev po letih 2010, 2011 in 2012. To je 7 odstotkov vseh sredstev, ki so na razpolago, je pa potrebno povedati, da je več kot 90 odstotkov sredstev upravljanih na podlagi deljenega upravljanja. Tukaj gre tako za operativno kot upravne izdatke in tukaj se držimo 7 odstotne meje, kar se tiče pavšalnih povratnih sredstev administrativnih stroškov. Če to primerjamo z drugimi državami EEA ali Švico, potem lahko vidimo, da tudi imajo pavšalne sredstev pošaljna vračila v višini 17-18 odstotkov, če si ogledamo splošne administrativne stroške. Če pa si ogledamo potem tudi um, nekatere dodatne stroške, pa vidimo, da, je, da je ta um, delež 9 do 15 odstotkov. Mislim, če se gledamo priporočila, da bi morali imeti ustrezno označevanje nevladnih organizacij za potem nadaljne naloge kvantifikacije, to bi bilo veliko lažje. Kar se administrativnih izdatkov in omejitve 7 odstotkov pašalnih eh, povračil, pa se zdi, da je to v skladu z realnimi potrebami nevladnih organizacij in to je nekoliko niže, kot so realni stroški in tako seveda to pomeni tudi, da so nevladne organizacije potem bolj učinkovite. Tretja točka. Administrativno breme nevladnih organizacij. Naj izpostavim, da 90 odstotkov študij primerov, ki smo jih preiskali, pravzaprav kažejo, da je administrativno breme še vedno zelo pomembna uvira za nevladne organizacije, za to, da zaprosijo in potem tudi izvajajo sredstva Evropske unije. Več kot je bremen, manj smiseln je potem tudi namen sredstev za projekte. Tukaj bi lahko podali nekatera priporočila, nekatera vprašanja še ostajajo, nekatere izboljšave so možne. Predlagamo, da bi GD Home razmislil o bolj intenzivnem dialogu z nevladnimi organizacijami, zato da bi bolje razumeli, kakšen je, kakšne so posledice smernic za nevladne organizacije in kako bi lahko imeli bolj potrošniku prijazne, uporabniku prijazne smernice in manj upravnega bremena. Prav tako bi lahko uskladili različne eh, sisteme upravljanja neprovatnih sredstev različnih GD-jev, naprimer imeli bi enotno registracijo, kajti veliko je nevladnih organizacij, ki zaprošajo za neprovatna sredstva pri različnih GD-jih in potem imajo tudi različne sisteme, s katerimi se morajo soočiti. Poleg tega imamo pro, potem program 2014-2020 in tukaj imamo priporočilo, da bi izvajali večletno financiranje za nevladne organizacije, kar bi jim pomenilo več gotovosti, dolgoročno gledano. Imeli bi nekatera skupna pravila za različne programe financiranja in morda bolj prožen mehanizem za to, da se odzovemo na nepredvidene razmere. Tako sedaj pa še zadnja tema gre za preglednost, učinkovitost in uspešnost financiranja Evropske unije za nevladne organizacije. Tukaj je pomembno vedeti, da je zelo veliko pravil in postopkov, ki so že uveljavi, da zagotovimo preglednost, učinkovitost in uspešnost. In to temelji na raziskavah, kar nekaj pomankljivosti pa ostaja. In to so izpostavili različni partnerji. Naprimer, ni dovolj feedbacka za nevladne organizacije, kar se tiče prošen za nepovratna sredstva, informacije, povratne informacije, ki jih dobijo, jim ne dovoljujejo vedno, da se kaj naučijo iz tega, kar so dobili. Prav tako bi lahko razmislili o tem, da bi imeli sofinanciranje v dobrinah. To pomeni, da bi naprimer lahko pribili tudi čas prostovoljnega oseba. To bi lahko bilo pomembno pri manjših nepovratnih sredstvih. In kot sem že dejal, še vedno je premalo usmerjanja pri merjenju in ocenah uspešnosti različnih ukrepov nevladnih organizacij. Tudi tukaj bi lahko dosegli izboljšave in potem ne nazadnje, zdi se, da je v tem trenutku premalo poročanja o projektih strani nevladnih organizacij. Tako da bi se jim zdelo, pomembno, če bi te informacije, podatki postali bolj javno dostopni tudi drugim nevladnim organizacijam, tako da bi se celotna skupnost lahko kaj iz tega naučila. Tako tudi zaključujem predstavitev svoje študije. Hvala lepa, gospod Šubrek, za predstavitev študije o finančnih sredstvih EU za nevladne organizacije. Naš odbor je izdelal to študijo, dal naročilo za to študijo. Sedaj pa čas za razpravo. Gospod Pirker, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Zanima me, kako ste pripravili to študijo, kajti zanimivo je videti, ali so sredstva, ki prihajajo iz Evropske unije, tudi optimalno uporabljena. In seveda je velik interes tudi to, da vemo, koliko se investira v upravo in koliko se potem namenja dejansko projektom, koliko potem dobijo torej, tisti, ki sredstva potrebujejo. Drugič, potrebno je tudi analizirati, koliko lahko komisija izboljša projekte in postopke tudi na drugi strani, tako da bi naprimer zmanjšali upravno breme in bi to potem vodilo do več preglednosti in več učinkovitosti. To so torej cilji v obe smeri. Zahvaljujem se tudi tistim, ki so pripravili študijo. Večkrat smo med tem se že lahko pogovorili in to se je razvijalo zelo konstruktivno. Zanimiv pa je rezultat. Zato, ker imamo sedaj analizo, seveda se to nanaša na nekatere izbrane nevladne organizacije, kajti vseh pač ne moramo pregledati. Vendar pa te smo analizirali in bistveni so zaključki, ki smo jih slišali z vaše strani, na račun nevladnih organizacij, pa tudi na račun Evropske komisije katere izboljšave bi bilo možno narediti. To je pa pomembno tudi za nas kot Evropski parlament. Hvala lepa za to. Dve vprašanje. Prvo. V eni točki vidimo, da sredstva in tukaj gre za nevladne organizacije, ki se centralno upravljajo strani Evropske unije, da smo imeli sredstva povečana z 12 milijonov evrov na 30,9 v dveh letih. Torej gre skoraj za potrojitev sredstev. In tukaj mi ni čisto jasno, zakaj je do tega prišlo. Mi lahko poveste, zakaj so nevladne organizacije v teh dveh letih dobile trikrat več sredstev. In drugo vprašanje se nanaša na neko drugo točko. Dejali smo, da smo preiskali samo določene nevladne organizacije. Potem pa smo poskušali tudi, da bi tiste nevladne organizacije, ki so dejavne na nacionalni ravni in tam dobivajo sredstva, lahko dobile informacije. Dejstvo je, da samo pri 20 odstotkih sredstev imamo to neposredno upravljanje strani Evropske unije pri izplačilih sredstev, kaj ti take projekte potem centralno vodimo. To je ta predpogoj. 80 odstotkov pa se jih vodi prek nacionalnih projektov in programov. Teh pa v tej študiji ni. Moje vprašanje je sledeče. Ste morda poskušali dobiti informacije tudi strani nacionalne ravni, ki je odgovorna za nacionalne projekte in nadaljni razvoj in ali so bile kakšne težave pri pridobivanju podatkov in ali morda veste, ali obstaja pregled v Evropski komisiji, kaj se na nacionalni ravni dejansko dogaja. Imamo enako preglednost, imamo enake omejitve zneskov, ki se lahko namenijo. Govorili smo o teh sedmih odstotkih. Na evropski ravni se tega držimo. Kako pa to izgleda pri 80 odstotkih sredstev, ki se podeljujejo po nacionalni liniji? Tukaj mi to ni povsem jasno. Me pa zanima, ali imate kakšno razlago, imate podatke o tem, ali je na nacionalni ravni tudi tako ali je drugače in kako lahko pridemo do informacij, če se projekti odvijajo na nacionalni podlagi. Hvala lepa, gospod Pirker. Gospa Guillaume, prosim. Uh, ja, ni nas veliko v dvorani, zato želim to izkoristiti. Eh, sicer naj se najprej opravičim, nisem v podrobnostih prebrala te študije in uh, zato nimam vsebinskih pripomb k temu, to bi bila, lahko storila samo, če bi se poglobila v to. Ampak z vidika oblike govorili smo o prvih korakih pri izvajanju nacionalnih programov v zvezi s sredstvi za notranje zadeve in varnost. Torej, seveda, potem eh, v naših državah eh, govorijo o težavah, eh, ki jih imajo MVO-ji, kar zadeva te sklade in vi ste nam zdaj predstavili to pobudo. Torej, ne vem, kako je zdaj tukaj s temi roki, s časovnico. Ne vem, prišlo je do prilagajanja, ki je trajalo že dve leti, glasovali smo pred kratkim prilagajanje finančnih skladov in torej, kako se to časovno usklajuje s študijo, ki nam jo zdaj predstavljate. Torej, nova pravila, zapletenost, eh, upravno breme, eh, roki, vsem tem smo tudi že govorili svoj čas. Ne bi bilo konkretno uh, eh, razpolagati s temi priporočili in s to analizo predtem, preden bi sprožili to delo v okviru nove finančne uredbe. Torej, uh, Ehm, morda, če bi eh, podali nekaj več podrobnosti in podali nekaj dve ali tri glavni priporočili, morda to bi bilo lahko koristno. In eh, ali nam bi lahko povedali, ali je bilo vaše delo skladno in ali se to odraža v naših dejavnostih, ki smo jih vodili usporedno s tem. Now back to the, back to the podium, Mr. Van Tako, sedaj pa se vračamo na odgovore, gospod Van Schubrek. Last... Hvala lepa. Najprej, kar se zadnjega vprašanja tiče. Žal, nimam odgovora. Tik pred koncem prejšnjega leta je bila ta študija naročena in smo jo skušali izvršiti kar se da hitro. Ne vem, koliko se to podvaja z vašim delom, ki ste ga opravljali, žal. Tukaj ne morem tega komentirati. Kaj pa se tiče pripomp Pirkerja, kar se tiče povišanja teh sredstev, nepovratnih sredstev, pa bo moj kolega Lionel lahko podal nekaj več pripomp. Hvala lepa, da, res, sredstva so se povišala, vendar pa kakšne specifične razlage nimamo, zato gre bolj za programsko načrtovanje različnih programov, ki jih je oceneval GD Home in potem tudi končni proces teh programov in zato se potem včasih sredstva povečajo. Je pa to odprto tudi ne samo za nevladne organizacije, tudi za druge partnerje, javne organe v državah članicah in zato je možno, da je v tem zadnjem programskem obdobju prišlo do povišanja sredstev za nevladne organizacije. Hvala lepa. Yeah, ja, and, uh, perhaps, uh, yeah, back to the, uh... In morda še nekaj. Druga vprašanja, kar se tiče delenega upravljanja. 80 do 90 odstotkov so upravljanja na ravni držav članic. Da, gotovo staja pomankanje preglednosti. Še bolj kot na evropski ravni. Na evropski ravni imamo torej nekatere pobude glede sistemov preglednosti, ki kažejo, koliko sredstev se namenja nevladnim organizacijam in drugim prejemnikom. To pa potem ni tako jasno na nacionalni ravni. Torej, ministrstva, naprimer, tipično, ki namenjajo ta sredstva podeljenem sistemu upravljanja, morajo objaviti sezname prejemnikov, vendar pa to ni na voljo vsem. Na GDHOM najdete povezave na te prejemnike, vendar pa pogosto niso aktualizirane in potem je težko morda najti ustrezna sredstva, ki so namenjena komu na nacionalni ravni. Tako. In potem še primer priporočila. Kar se kvantifikacije financiranja nevladnih organizacij tiče, je velika težava, da nimamo opredelitve nevladnih organizacij na evropski ravni, ki bi omogočala takšno jasno poročanje. In želim si, da bi torej institucije sodelovale in opredelile nevladne organizacije, zato da bi jih lahko kvantificirali. In delo, ki je bilo upravljeno strani Evropske komisije, je bilo, da potem tudi prepoznamo nevladne organizacije v notranjem računovodstvu in še en korak preglednosti bi bil, če bi te informacije bile javno dostopne. Thank you. Other... Hvala lepa. Še kdo? Gospa Guillaume, vi ste se navezali na izdelav te študije kot del delovnega programa za leto 2014, pa je bilo to že dano o naročilo leta 2013. Toliko o tem za danes ob 11.30, čez 15 minut pa imamo sestanek koordinatorjev. Tako 15-minutna pauza, potem pa bomo imeli sestanek za zaprtimi vrati, kar se tiče dodelitve poročil in obvestil za koordinatorje. Hvala lepa. Naslednji sestanek pa bo v Bruslju. 31. marca in 1. aprila. Hvala lepa za sodelovanje. Nasvidenje. Albert.